Santo Nome. Ok, dear colleagues. Dragi kolegi, lahko počasi začnemo z našim sestankom. Prva točka je spremljivnega reda. Če nimate nobenih pripomp, lahko sprejmemo dnevni red brez eh, sprememb. Druga točka so sporočila predsednika. In sicer imamo spremembo direktive 2014-40 Evropskega parlamenta in sveta 26. februarja 2014 glede prilagoditve in spremenjenja zakonodaje na področju prodaje tobačnih izdelkov, ki je spremenila direktivo iz leta 2001. Ugotovili smo, da je znotraj napaka in sicer je 26. februarja parlament sprejel svoje stališče, kjer prihaja do napačnega navajanja pri točki F prvega odstavka 10. člena. Korigendum popravek je bil poslan na vsem članom, če do konca sestanka ne bo nobenega ugovora k tej spremembi oziroma popravko, potem bo ta predlog podan na drugem aprilskem zasedanju. Drugo sporočilo se nanaša na kazalnike učinkovitosti virov in sicer delavnico na to temo na temeljo poročila na lasno pobudo gospod Jezi Kajnen, ki bo 14. aprila ob 12.45 v dvorani AST 1 in 2. Potem imamo Evropsko državljansko pobudo, ostavite levi sekcijo, ki je bila predložena 3. marca 2015, odbor Agri je odgovoren za organizacijo javnega spravlja na to temo in vi, Itre in Peti, pa bodo sodelovali. Trajena razprava bo v ponedeljek 11. maja 2015 popovdne osnutek dnevnega reda in praktične na informacije bodo posredovane čim prej. Danes imam na voljo 22 jezikov, brez estonščine. Jutri pa bomo imeli 22 jezikov. Kot običajno se eh, naša seja prenaša preko spleta. Tretja točka je potrditev zapisnikov sej 3. in 4. decembra in 21. in 22. januarja. Zapisnika sta pripravljena, če do konca tega sestanka ne bo nobenega govora, bodo zapisniki sprijeti. Pri četrti točki moram obvestiti odbor glede napredovanja v trialogu s drugimi evropskimi institucijami, prvi neformalni trialog eh, o sistemu ETS glede tržne rezerve. 30. marca parlament, svet in komisija so pravili popolno izmenjavo mnen glede pomembnih političnih vprašanj. Eh, Kljub eh, velikim razlikam med svetom in parlamentom, pri ključnih področjih so razprave potekale konstruktivno in dogovorili smo se, da bi nekatere zadeve obravnavali na tehnični ravni pred naslednjim trialogom. Osredotočali smo se na naslednje osnovne teme in sicer začetni datum služitve te rezerve, potem začasno zadržani kuponi, nerazporedni kuponi, inovacijski sklad in premestitve emisij. Naslednji dialog po 5. maja ob 16. Zdaj pa lahko nadaljujemo z peto točko, zmanjšanje emisij nekaterih. Eh, onesnaževal zraka, mainstream bo direktive, poročevalka je tukaj, prej nisem videl, takoj bi predal eh, besedo poročevalki Julie Gerling. Hvala lepa, predsedujoči. Ne bom preveliko govorila v uvodo, mislim, da vsi poznamo eh, statistiko glede onesnaževanja zraka ter eh, potem potencijala, ter dejanskih eh, težav z zdravjem, s katerimi se soočamo. Še prejšnji teden eh, se je pojavil nekaj problemov z onesnaževanjem zraka na severu Evrope, še posebej eh, prenos saharskega peska in s tem povezano onesnaženje. To se bo verjetno v prihodnje pojavljalo pogosteje, če ne bomo naredili kaj proti temu. Kot rečeno, o tem ne bom predolgo govorila, ker se eh, teh težav vsi zavedamo, sploh v tem odboru. Najprej bi pozdravila eh, poročilo komisije, ki ga je pripravila, predlog komisije. Dolgo se je zadeva pripravila, kar ni nujno slabo iz mojih izkušenj eh, z delom s komisijo vem, da je ta nožila veliko dela v zadnjih letih eh, glede Gutenbergskega protokola, tudi standardov svetovne zdravstvene organizacije. To so zadeve, ki niso bile urejene prej, tako da sem zelo zadovoljna s tem delom. Kot vsi veste, so eh, se zadeve zavečevale. Komisija je grozila tudi s tem, da bo omaknila eh, predlog in eh, zato nas veseli, da lahko nadaljujemo z delom in zdaj mislim, da lahko napredujemo pri tem dosjeju. Tako da naredimo korak naprej. Mislim, da ste vsi to doživeli, ne samo zato, ker eh, smo povezani z okoljem, ampak tudi nasplošno, politično. V mnogih državah članicah to postaja pomemben problem, ki se dviga na politični lestvici in sicer precej hitro v zadnjih letih, zato je pomembno, da napredujemo pri tej zakonodaji v Evropski uniji smo veliko govorili o emisijah, ko gre za toplogredne pline in mogoče tudi na račun obravnave drugih onosnaževal zraka. Zato je skrajni čas, da se lotimo tudi tega. Preden slišim, kaj menijo poročevalci senci, naj povem, kako gledam na zadeve sama. Uh, Veliko časa sem posvetila pregledov predlogov, ki je zelo strokoven. Tisti, ki ste si pregledali eh, priloge, boste videli, eh, da je veliko zelo tehničnih vprašanj. Priloge določajo določene mene vrednosti ravni, tukaj se ne bi posebej umešavala in spreminjanja odstotkov za malo ali veliko gor ali dol pri različnih eh, onesnaževalih. Eh. Vemo pa, da so države članice eh, zelo diskutirali z komisijo glede teh vrednosti in prišle do nekega dogovora. In tukaj ne želim biti preveč negativistična in se spuščati vanje nekaj, kar se mi zdi pomembno pri prilogah, eh, pa se mi zdi, da vključimo zavezujoče cilje 20, iz strategije EU 2020. Mogoče bi lahko eh, dejali, da so te zadeve že zavezujoče in jih ni treba ponavljati, ampak eh, zato, da bi se izognili kakršnekoli dvomnosti, sem zato, da se cilji za leto 2020 vključijo. Sploh, kar se zdeva amonijak. 2025 je pomemben datum, če počakamo do leta 2030, eh, zato da cilji postanejo zavezojoči, potem bomo nekaj zamudili, kajti kljub eh, prizadevanjem in dobrim želja komisije se lahko zgodi, da države članice ne bodo pravočasno začele ne pred 2027, zato moramo kot eh, menik vzeti leto 2025. Prav gotovo ne bo najlažje doseči teh eh, ciljev kot zavezujočih, vendar pa si moramo prizadevati v tej smeri. V svojem poročilu sem poskušala izboljšati zadeve pri poročanju sledljivosti. Predlog je dober, ampak mislim, da ga je mogoče še nekoliko izboljšati. Samo še na politične zadeve. Vsi se zavedamo, kako zapleteno bo spraviti ta akt skozi postopek soodločanja. Parlament eh, pogosto gre v eno skrajnost, države članice pa gredo v drugo skrajnost, nekje pa pridemo na sredino, to je bila nekoč naša igra, ampak to se je spremenilo, zato moramo biti realistični pri naših ambicijah ter določati zadeve v smislu razumnosti, tako da jih lahko tudi dosežemo. Vedno znova pa se srečujemo z možnostjo, da se ta zakonodaja umakne eh, z dnevnega reda, zato moramo poskrbeti za to, da ne bomo sami dali razlogov za to. Treba je spodbuditi države z bolj ambicioznim predlogom, kot eh, ga je predstavila komisija, vendar pa ne smemo tukaj pretiravati. Mogoče nekaj o drugih zakonodajnih aktov. Parlament je namreč tudi naročil eh, študijo, ki jasno kaže, da so zadeve predvsej povezane z svežnjem za podnebne spremembe, tako da lahko zadeve povežemo in na ta način hitreje in bolj učinkovito dosežemo cilje, tudi ceneje. Pričemer pa se moramo zavedati, da je bila ta študija, ki je bila upravljena za parlament, ki je komisija ni proučila, želela pa bi si, da se to zgodi preden jo vključimo v zakonodajo, ker se še vedno sprejema zakonodaja na področju podnebnih sprememb, bi lahko nekaj spremenili. Sama sem vključila, upam, da dovolj močan mehanizem, ki bo omogočil te povezave kasneje brez nujnosti prenovitve eh, direktive. Mislim, da je to smiseln pristop. Pomembno pa je tudi, da izhodiščna direktiva deluje ustrezno, to je direktiva o zgornjih eh, o mejnih vrednostih. Ta mora delovati zato, da lahko države članice sploh pripravijo nacionalne načrte za nadzor kakovosti zraka. Hvala tukaj pade v oči, so predvsem vprašanja povezana z evropskimi standardi. Še nekaj časa čakamo na EU standarde na tem področju in eh, preizkušanje tega vendarle še nismo dobili, je pa to predpogoj za delovanje zakonodaje. Prav tako pa sem eh, vključila tudi eh, prejosko preizkušanje vozil, ko so že na trgu, kar bo velika sprememba na tem področju. Tega se zaveda, vendar pa se mi zdi to zelo pomembno. Kot poročevalka sem vedno prvič kot eh, poslanka bila deležna veliko lobizma z eh, strani različnih eh, akterjev, ne samo držav, tudi mest, lokalnih skupnosti. In to zato, ker si zelo želijo te zakonodaje. Oni bojo namreč tisti, ki bodo morali uveljaviti to zakonodajo, sploh v zelo prometnih mestih, standarde za doseganje kakovosti zraka. Zato tudi potrebujemo realistične možnosti preizkušanja vozil v operativnih pogojih. Mesta zelo skrbi, kako bodo lahko dosegala cilje, ki so zapisani v tej direktivi. Tako da sem podala nekaj svojih predlogov v tej smeri. Upam, da bom kmalo slišala tudi pripombe drugih glede tega. Državam članicam seveda moramo dati v roke orodje zato, da bodo lahko izvajali direktivo. In tako prihajam na področje amonijaka in kmetijstva. Amonijak je onesnaževalec, za katerega sem predlagal, da izključimo iz zavezujočih ciljev 2020. Naj razložim, zakaj. Zdaj imamo novo skupno kmetijsko politiko tudi sama sem sodelovala pri pripravi nove kmetijske politike in vsi vemo, kako dolgo je trajalo in kako to vpliva na države članice. Tukaj imamo zavezo k ukrepom o selenitve, nekaj jih prihaja že iz preteklosti, veliko zahtev za kmetijstvo, kmetijsko proizvodno, ki bo morala spremeniti način eh, delovanja za zagotavljanje raznolikosti, kakovosti vode in tako naprej. Če tukaj vključimo še zahtevo glede amonijaka, kar je nujno potrebno, tukaj tega ne bom zanikal, to je nujno potrebno, vendar pa, če dodamo to zahtevo brez upoštevanja, kako se bodo zadeve financirale, bi bilo to nepošteno in nerealistično. Zato sem predlagala, da to vključimo v umestni pregled delovanja skupne kmetijske politike v leto 2017 in na tej osnovi postavimo zahteve. Ne morem jih postavljati brez, da ugotovimo, kako bo delovalo financiranje. Vse bo namreč nekaj stalo. kmetijski lobby je tukaj zelo aktiven in tukaj ne skrivajo uh, svojih interesov. Dejstvo pa je, da se tega moramo lotiti. Ne moremo eh, enostavno in preprosto vsega oprostiti. Se pa zavedamo, da postavljamo težke pokoje. Zato moramo zagotoviti <laughs> enoten pristop v Evropi. Uh, ne samo na področji, ki so v pristojnosti našega odbora, ampak tudi na drugih področjih, tudi na področju kmetijstva in zagotovimo eh, povezavo med politikami na različnimi področji, tako da ponudimo resnične usmeritve za zagotavljanje kakovosti zraka. Zavedam se, da bo to težko, vendar je to nekaj, kar moramo storiti. Prav tako sem se ukvarjala z dostopom do informacij državljani naj bodo udeleženi. Državljani imajo pravico izvedeti, eh, kako je s kakovostjo zraka in v zadnjem času smo videli, kako ljudi to vedno bolj zanima. Zato moramo to tudi vključiti ter zagotoviti, da bodo države članice svoje načrte pripravljale z ustreznim posvetovanjem za državljani. točko sem torej vključila, prav tako sem vključila klauzule glede tega, da kadar zakonodaja in nadzor ne delujeta, da lahko tukaj posredujejo državljani. Mislim, da lahko kampanje za povečanje ozaveščenosti pomorejo k doseganju ciljem. In še nekaj. o čemer ste govorili z mano in sicer je to eh, sprememba eh, fleksibilnosti, sem dali fleksibilnosti, ki ga je vključila komisija, to sem sama je izključila, zaradi tega, ker mislim, da to eh, lahko preveč ovira delovanje in tudi ne bi bilo na voljo vsem državam članicam. Mislim, da to ni pošteno in tudi ne pomeni enakih pogojev za vse. Čeprav sem slišala nekaj argumentov za to, da jih ohranimo, ki so zanimivi, jih nisem upoštevala, bo pa vsekako to tudi del živahnih razparov z državami članicami. Na koncu naj se zahvaljujem sporočeval sem senci za vso pomoč in podporo. In potem se že veselim razprave, ko bodo tudi oni podali svoje predloge. Hvala lepa. Zdaj pa sta Peter Lize za LS. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa. Judy Gerlinke, Jens Kizike je poročevala senci za LS, žal. Ž- ž- ž- ž- ž- ž- ž- ž- se je nekje zataknil v prometu, tako da ni mogel priti. Zahvaljujemo se Judy Gerling za poročilo, za odlično sodelovanje. In zato, ker je prišlo do turbulenc, smo zdaj šele na začetku zakonodajnega postopka. Mnenja so zelo različna in tudi znotraj LS zadeve še nismo prediskutirali do konca, zato je to prvo stališče Jensa Gizekega, ki ga tukaj predstavljam. Jens Gizeke predlaga, da podpremo splošno stališče Judy Gerling, sploh kar zadeva zelo kontroverzno temo amonijaka. Tukaj imamo tudi živahno razpravo z kolegi iz odbora za kmetijstvo. Tukaj imamo vprašanje, ali ne bi državam članicam dali večjo fleksibilnost eh, na osnovi načela subsidijarnosti. Prosi tudi za razjasnitev izjem za male in srednje podjetja. Poleg eh, tega ne smemo še pospešiti strukturnih eh, sprememb v kmetijstvu z temi ukrepi, eh, podpira ukrepe za kmetijstvo pri zmanjšanju emisij in opozarja na to, da pri amonijaku moramo paziti na to, da ne sme prihajati do dvojne regulacije na tem področju. Kar zadeva umestne cilje za 2025, Jens Gizek meni, da naj ne bi imeli zavezujočih mestnih ciljev, cilji zmanjšanja za metan, so tudi nekaj, na kar naš poročevalec gleda zelo kritično, ker tukaj prihaja do dvojne regulacije skupaj z zakonodajno področjo, podobni, področjo podnebnih sprememb. Potem imamo ukrepe na področju pomorskega prometa, kjer se strinja z Judy Gerling in potem še standard Euro 6. Naj, če so že pri besedi, izkoristim to priložnost tudi zato, da se zahvalim Judy Gerling za boj, ki ga je izpojevala v zadnjih mesecih, ki bilo lahko ohraniti to zakonodajo pri življenju. Tukaj se je v boj podala zelo angažirano, za kar smo jih hvaležni. Uh, in eh, upamo, da se bo delo nadaljevalo in da bo potekalo tako realistično, da komisija ne bo imela ogovorov. Glede podrobnih eh, komentarjev pa se bomo k njim vrnili v naslednjih mesecih. Mislim, da je pot, po kateri gremo sedaj, bistveno bolj smiselna. In sicer, da razpravljamo o besedilo in o tem, kje lahko še kaj vključimo ali črtamo, namesto da zavrnemo celotno besedilo. In mislim, da smo z poročilom, ki ga je pripravila Julie Gerling, na dobri poti. Hvala lepa za socialiste demokrate, gospodarci. Um, the air quality in Brussels responsible for my cough. Uh, I, I... No, ta, to brusilsko vreme je odgovorno za moj kašelj. Tudi sam bi se zahvalil eh, Julie za opravljeno delo, kar ni bilo enostavno. In čeprav sem dokaj nov tukaj, so mi zagotovili, da ni eh, običajno toliko angažmana, kot smo ga bili deležni in da sploh ne bi razpravljali o tem aktu, če se Judy Gerling ne bi tako zauzemala za to in poskrbela za to, da je zadeva ostala v delovnem programu. Izjemno hvaležen sem tudi za vsebino poročila, če pa tam splošen vtis, ki ga imam glede tega poročila. To je zelo dobro izhodišče za nadaljne pogajanje, ne samo v tem odboru, ampak tudi v v nadaljnih pogajanjih s svetom. Naj začnem z elementi, ki so nam še posebej všeč, kot prvo so zavezujoči cilji za 2025. To se nam zdi zelo pomembna sprememba. Že kar nekaj časa in na dolgo in široko smo govorili o nevarnosti, da pridemo do tega, da bodo države članice postavljene položaj, ko bodo morale kar naenkrat sprejeti ukrepe za doseganje eh, teh vrednosti v letu 2030 brez linearnega prilagajanja. Zadeve so nujne in prej, ko bomo začeli ukrepati na področju zapotavljanja kakovosti zraka, eh, prej bomo dosegli te cilje. tudi spremembe šestega člena me veselijo, kjer je ukrepljena vloga nacionalnih eh, programov za nadzor kakovosti zraka in povezava z Orhuško konvencijo pri zagotavljanju odližbe javnosti v tem procesu ter ustreznem dostopu do eh, pravnih sredstev pri civilnih eh, pobudah. treba namreč upoštevati celo vrsto različnih eh, pogledov in eh, mnen, tako da je treba to tudi ustrezno zapisati v sami direktivi. Jaz vesel sem tudi zaradi izboljšanja koherentnosti med eh, direktivami o zgornjih mejnih vrednosti in uh, varstvo okolja oziroma kakovosti okolja, kar se mi zdi, da je nujno potrebno, če želimo zadeve ustrezno uh, reševati. Ta svežen na koncu ni bil mahnen zato, ker ima velik potencial za to, da ga povežemo z drugimi zakonodajnimi akti in svežni, ki jih pripravlja komisija. Zato je dobro, če izboljšamo povezanost med posameznimi akti. Kar zadeva emisiji v mednarodnem pomorskem prometu, podpiramo črtanje. To ni veljalo za vse države članice in ker je na onesnaženje ta teden, eh, vidimo, da se delci spuščajo zelo visoko v atmosfero in potem potujejo na stotine kilometrov dalje, zato ne, ne bi imelo nobenega smisla, da nek eh, specifičen eh, sektor izključimo iz tega sistema in omogočamo večjo prožnost. Kar zadeva amonijak, so tukaj določene razhajanja. Sploh bi vedel to, kar je povedal Peter, sploh izključitev iz ciljev 2025, to se mi zdi logično. Popolnoma razumem pomisleke, ki so jih izrazili v kmetijskem sektorju. mislim, da je zanimiva ideja, da zadeve vežemo na mestni pregled eh, skupne kmetijske politike v letu 2017. Seveda, mesta veliko prispevajo k onesnaževanju zraka. Dejstvo je, da je vedno več prometa in tudi Eh, večjo uporabo dizelskih gorjev še bolj poslavšuje problem. Saj česar prihaja do spuščanja trdih delcev visoko v atmosfera, kar povzroča veliko nesnaženje, sploh pri nas v Londonu, zdaj pa se zadeve prenašajo tudi v Francijo, torej onesnaženje sledi Eurostarju to je problem. Imam pa tudi reakcijo med metanom in eh, drugimi izpušnimi eh, plini. Seveda. Sem se šel kaj povedal Peter Lize glede dvojne regulacije, ampak uh, ta direktiva je namenjena zmanjšanju emisijam na osnovi tudi podnebnega načrta. Če oboje povežemo, bo zadeva bolj učinkovita, cenejša in prinešla rezultate, ki si jih želimo. Tako da ne spremem argumenta, da bo to pomenili potem dvojno eh, regulacijo mislim, da bomo več dosegli pri amonijaku in metano, tako da mislim, da jih moramo ohraniti v direktivi zmanjševanje emisij obeh onesnaževal. Je pomembno na obeh področjih. Mislim, da bi lahko bili bolj ambiciozni. Tukaj imamo odmah. 67 odstotki, sam bi bil bolj za 75 odstotkov. To izhaja iz ocen komisije, ki jih je sama podala, kar zadeva prihranke eh, zaradi zmanjšanja. zaradi zmanjšanja zdravstvenih eh, težav so tukaj zelo velike razlike. In tukaj govorimo o 140 eh, tisoč eh, let življenja na leto, ki bi jih pridobili, kar je zelo veliko. Lahko bi govorili tudi cilje za 2020, ne samo zato, ker ameriški protokol govori o povečanih emisijah na določ za določena onesnaževala. 2020 je praktično pred vrati, ampak vendar je bilo dobro, da se o tem pogovarjamo. Mislim pa, da bi bilo. bilo bolje, če bi upoštevali tudi onesnaževalo živo srebro, da zaščitimo naše možganske celice. Saj živo srebro močno vpliva na živčni sistem, vpliva tudi na imunski in reproduktivni sistem in je zelo problematičen za področje zdravja. Hvala lepa, gospa Barter. Um, jaz... Hvala. Daj za začetek povem, kako zadovoljni smo vsi skupaj, da se danes lahko pogovarjamo o tem poročilu. Dolga je bila pot in vsi poročevalci v senci se strinjamo, da smo vsi člani odbora zelo veseli, da je zdaj to tukaj in se o tem končno lahko pogovarjamo. Komisija se je s tem ukvarjala dolga leta in po mnogih prizadevanjih in vem tudi, koliko časa je Đuli uložila, pa tudi drugi poročevalci v senci in tudi drugi lobisti, ki so želeli, da to poročilo ne bi bilo umaknjeno. Nekaj kratkih pripomp Zdaj lahko laže zadihamo, ko je poročilo tu, ampak raje počakajmo, da vnesnaženje povsem izgine. Pomislila sem, kako žalostna sem, da tudi o krožnem gospodarstvu ne govorimo na podoben način, da bi se krok zaključil, ampak pogovorimo se o kakovosti zraka. Vsi se zavedamo učinka, ki ga ima na človekovo zdravje slab zrak, na delovno silo, na naravno okolje in ne samo tu, tudi na kitajskem, kot tudi v Parizu, v Londonu je govora o čistosti zraka. Ampak to je vse evropski problem, ne samo v mestih, v vsej Evropi. Vsako leto imamo zaradi tega 400 tisoč prezgodnih smrti, ena tretjina celotnega onesnaževanje v Združenem kraljestvu prihaja iz celinske Evrope. Onesnažen zrak stane veliko denarja in življenj in vsi vemo, da tako lokalna, nacionalna, regionalna raven morajo odigrati svojo vlogo pri spopadanju s tem problemom. Če bi šlo za pitno vodo, ki bi bila tako onesnažena kot je zrak, bi verjetno ukrepali nekoliko hitreje, kot pa je trajalo zdaj, da smo to končno dobili v ta odbor. Strinjam se z Julie, da potrebujemo obvezne ciljne vrednosti za leto 2025. Če prepustimo zadevo do leta 2030, je zelo verjetno, da države ne bodo načrtovale vnaprej in zadev izvajale. Tako kot Julie, tudi sama podpiram, da bi pozvali k bolj intenzivnemu izvajanju Euro 6. Ugotovili so namreč, da emisije dušikovih oksidov sedemkrat presegajo, kot pa so mejne vrednosti v Euro 6. To mora komisija skupaj z državami članicami um, določiti, nekatero držav pa niso zelo kooperativne v svetu. Onesnaževala. Želela bi si več ambicij v tem poročilu. Zadnje številke komisije in Evropskega parlamenta ter ocene učinka kažejo, da lahko hitreje znižujemo nesnaženost in bolj stroškovno učinkovito do leta 2030. Ocene učinka parlamenta bi nas morala voditi pri tem in zato je tu 75 odstotna zapolnitev te vrzeli. Zato se mi zdi, da bi morali iti s tem, kar želimo v pogajanje, ampak vsi si želimo čistega zraku, ki ga bomo lahko dihali. Seveda pa potrebujemo ambiciozen mandat. Kar zadeva monjak in metan, trenutno poročilo zagovarja zavezujoče ciljne vrednosti za leto 2030. Države kot je nizozemska so izjemno uspešne pri zmanjševanju teh emisij za več kot 50 odstotkov v zadnjem desetletju. Nekatere države zaostajajo in zato ni zvedljivo, če od njih zahtevamo, da nekaj naredijo šele do leta 2030. Potem je tukaj še pregled mejnih vrednosti in tu je tudi pregled skupne kmetijske politike. Zato ne smemo čakati na to, ampak moramo te vrednosti določiti zdaj, oni pa bodo to morali spoštovati. Seveda pa je treba priznati dobro delo, ki so ga opravile nekatere države, podpreti druge, da jim bo tudi uspelo. In mislim, da to sega dlje od tega, kar lahko mi naredimo v tem odboru. Potem še definicija majhnih kmetij, kdo bo vključen in kdo ne. In potem še špedicija tega se bomo na neki točki morali lotiti. In dejstvo je, da na svetovni ravni vidimo, da bo ali Evropa dala pobudo, ampak mislim, da tega ne smemo pozabiti. To poročilo bo ogromno prispevalo k zelenim delovnim mestom. Gospodarstvo se lahko močno zažene s tem, kar želimo tu doseči. To je dobro za podjetja, za delovna mesta, to je dobro za človekovo zdravje in dobrobit. Zato ponavljam. Hvala, Đuli, za opravljeno delo. Veselim se sodelovanja s teboj in drugimi poročevalci v Senci, ko bomo nadaljevali s tem dosjejem. Hvala lepa, gospa Konična. Uh, ja, začnem podjekovanjem, pretože sem. Hvala lepa. Tudi sama bi začela zahvalo. Prepričana sem, da če ne bi bilo Džuljine trme, in to mislim v dobrem smislu, se danes ne bi pogovarjali o tem poročilu. Namreč ona je bila tista, ki je bila tako trmasta in z našo pomočjo to poročilo dostavila komisiji in poskrbela, da to poročilo ni postalo še eno od tistih poročil, ki se kar nekje izgubijo v programu dela. Zato se moramo predvsem njej zahvaliti za to, da to poročilo danes obravnavamo. Izboljšanje kakovosti zraka mora biti naša prioriteta, ne samo naša, ampak celotne EU. Onesnaževanje zraku žal ne spoštuje državnih meja in neposredno vpliva na človekovo zdravje. V preteklih letih nam je delno uspelo znižati emisije zlasti v industriji, kljub temu pa si moramo prizadevati za vse čistejši zrak in ustrajati, zato da bodo vsi se lahko prilagodili novim pravilom. Ampak čas je pomemben in rada bi tudi to poudarila zelo močno, namreč pogoji v državah članicah se spreminjajo ne smemo dajati prednosti eni državi pred drugimi. Vedeti moramo, da je dosti držav, recimo kot sta tudi Nemčija in Francija, ki ne izpolnjujeta niti sedaj veljavnih standardov glede emisij. Tako da ne smemo gledati samo v prihodnost, pač pa se moramo sprijazniti s tem, da bo nekatere države treba prisiliti, da nekaj naredijo. Pri drugih državah pa ne moremo tolerirati, da kar zaobidejo svoje obveznosti, da sprejemajo alternativne ukrepe, ki v končni fazi ne pripeljajo do nikakršnega rezultata v smislu čistega zraku. Druga glavna tema pa je, katere snovi je treba zmanjšati in za koliko. Žveplo, direktiva, predlaga znižanje na raven, ki je nižja od naravne stopne proizvodne žvepla. Recimo, leta 2012 so italijanski vulkani proizvedli več kot 2 milijardi ton žvepla, celoten javni sektor pa samo 2 milijona in to v istem letu. Zato želim, da smo pozorni na to, ali realistično gledano, v dejanskem življenju sploh lahko izpolnimo zastavljene cilje. Pozdravljam to, da želimo znižati eh, delce, zlasti PM2,5, ti so lahko zelo nevarni, zaenkrat nismo zelo uspešni. Potem je tu še časovnica celotne zadeve. To je omnilo že več kolegov. Iskreno povedano, bi tu za ciljno leto dala prednost letu 2030. Leto 2025 pa naj bo bolj indikativno leto. Namreč gre za temo, ki je močno povezana s tehnološko prenovo, kar traja več kot samo nekaj let. In mnogo držav je v preteklih letih močno investiralo v infrastrukturo. Tehnološko gledano, te države do leta 2025 ne bodo mogle izpolniti svojih ciljev. Potem naslednja stvar. Zniženje oziroma ciljne vrednosti za zniženje CO2. -ja. Tukaj imamo ciljne vrednosti za leto 2030. V tem poročilu pa pogrešam, in to je manjše razočaranje, ukrepe, kot so obnova izolacije hiš, uporaba obnovljivih virov energije. Tudi to bo zmanjšalo količino onesnaževal. To se mi zdi, bi morali obravnavati bolj podrobno in eh, veselim se že, da bom lahko v trialogu prisluhnila razprave na to temo. Kar nekaj držav je, ki si prizadevajo, da bi dosegle te ciljne vrednosti, ne vem pa, ali bo tem državam v času, ki ga imajo na voljo, res uspelo to doseči. Rada bi, da bi to direktivo harmonizirali z direktivo, ki govori o zmanjšanju emisij v industrijskem sektorju. Rada bi slišala mnenje koga, ker ne vem, ali gre za ta dva dokumenta, ki se dopolnjujeta ali si nasprotujeta. In še zadnja tema, ki se je želim dotakniti, to pa so vrste onesnaževal, kjer moramo izvajati največji pritisk. Viri lokalnega ogrevanja. To je vir onesnaženja marsikje. Študije kažejo, da to na lokalnem nivoju prispeva do ene tretjine onesnaženja. Če jih drži in če lahko govorimo tudi o znižanju emisij iz prometa in če se toliko osredotočamo na to, bi se enako morali osredotočiti tudi na znižanje emisij iz eh, lokalnih virov onesnaženja. To je namreč tretji veliki onesnaževalec. Seveda nisem proti temu, kar je bilo rečeno, namreč da je potrebno postaviti mejne vrednosti ali pa povečati število električnih vozil na ulicah in cestah, vendar pa to ni zelo realistično za mnoga mesta. To je skratka še predmet razprave. Želela pa bi si, da bi še lokalne vire onesnaževanja in male onesnaževalce vključili. Brez tega se bojim, ne bomo uspeli doseči naših ciljev. Hvala lepa tudi ostalim poročevalcem v senci, hvala tebi, Julie, za borbo in mislim, da bomo s tvojim racionalnim pristopom imeli upanje, da bomo v končni fazi le našli skupno in smiselno rešitev. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Pedičini. Hvala. Zelo, zelo hiter bom. Čestitke poročevalki gospe Gerling za dobro opravljeno delo, tudi ob upoštevanja zamud zaradi negotovosti v zvezi s programom dela Junkerjeve komisije. Obravnavamo svežen o preprečevanju onesnaževanja, kar je pomemben korak k temu, da zaščitimo okolje in zdravje. Ta svežen je zato treba začeti izvajati brez zamud državam članicam pa pomagati, da bodo začele uporabljati alternativne vire energije namesto fosilnih menimo, da potrebujemo sisteme spremljanja in nadzora, ki bodo stalni, kar pomeni, da potrebujemo neodvisne priznane organe, ki bodo upravljavcem posredovali eh, podatke v realnem času. Tako zahteva tudi Arhuška konvencija. V poročilu je kar nekaj zanimivih izhodišč, zavezojoči cili za leto 2025, strinjamo se tudi z testiranjem emisij vozil, takoj ko so dana v promet, potem zavarovanje bolj ranljivih skupin, potem dostop javnosti do rezultatov, kaj je izjemno pomembno, in dostop do pravosodja, tudi tu se strinjamo. In tudi financiranje za leto 2014-2020, čeprav menimo, da potrebujemo konkretne ukrepe za obdobje 2021-2027 in predvideti ad hoc finančne inštrumente. Glede amonjaka smo nekoliko skeptični, vendar pa eh, bomo, ko bomo imeli več časa, zadevo bolj natančno proučili. Now. Hvala lepa, gospod Florenc. Ja, ja predsednik. Gospod predsednik. Veliko stvari je bilo povedanih, veliko stvari je povedala tudi naša poročevalka, s tem se strinjam. Potem eh, čezmejni transport, to velja ne samo za Združeno kraljestvo, tudi za mojo domovino in tu lahko povem, da moja država glede mm, onesnaževal v zraku ne sodi ravno med bleščeče zglede, zlasti ko gre za monjak. Vendar pa cili niso bili spolnjeni. Vprašajmo se, zakaj je tako. Pri nas je to vprašanje zelo slabo, ampak vprašajmo se še drugot, ali smo resnično zagotovili ustrezna zakonska izhodišča. Sicer si namreč ni mogoče razložiti, zakaj se toliko državam uspe izmotati iz te situacije. In tu se znajdemo pri vprašanju zavezujočih ciljev. Zlasti, kar zadeva leto 2025, so zavezujoči cilji zelo pomembni. Ampak, čeprav mislim, da me bodo moji kmetje kar obesili, ampak če bi to naredili, potem bi vsi poskusi do leta 2025 2029 takrat, leta 2030, bomo pa potem vsi ugotavljali, jojo, jojo, ne bo nam uspelo. Ampak vprašajte komisijo, vprašajte mene. To se je že stokrat zgodilo pri stotih dokumentih, da smo najprej pokazali določeno toleranco, potem pa je bilo to izrabljeno v smeri, ki si je nismo želeli. In ravno zato se mi zdi, da sicer moramo biti zmirni, ne moramo kar uh, eh, skladivom uh, ampak kljub temu moramo zadeve zastaviti zavezujoče. Veseli me, da prehajamo zdaj bolj na skupnostni pristop. Prej smo govorili samo o CO2-ju v industriji in drugot. Smo govorili samo o tem, tudi pri kmetijstvu. Smo bili dosti krat zelo velikodušni. Zdaj pa moramo končno prejiti na trdna pravila. To mora pomagati celotni Evropi, ne pa posameznikom, ki so bolj eh, iznajdljivi. Mislim, da je ta skoncentriran pristop pravi. Pri dožnosti poročanja, kot pravi kolegica Görling, imam vedno problem. Seveda sem sam tudi za to, ampak v vaši državi velja ena obveznost, pri nas jih je 15, pa še Berlin ena in to bo treba potem poslati v Brusel. To je nepredstavljivo in zato bi z vsem dolžnim spoštovanjem rad vedel, kaj prinaša dolžnost poročanja. To smo že stokrat zahtevali. Zanima me, katere zaključke bo komisija potem iz teh mnogih poročil potegnila in kaj se bo s tem potem zgodilo. To je tisto, kar mene zanima. Če sprejmem nek zakon ali če lahko sodelujem, potem me na koncu zanima, ali, bo potem, ali bom tudi jaz vključen, če bomo pa potem na koncu vsi poslušali samo to, kako in zakaj se nekaj ni naredilo potem. Naj povem, da bomo zašli v zelo zahtevno razpravo, ampak samo skupaj z vsemi panogami bomo lahko obvladali to temo. Če se bomo zadeve še naprej lotevali ločeno, potem bo samo slaba volja. Na koncu bomo spet pri teh superliberalnih pristopih, ki omogočajo vsem državam vse. In potem na koncu gotovimo, da vsaj polovica držav ni opravila svoje domače naloge. Raje skromnejše vrednosti, ampak takrat ne pa to res velja. Hvala lepa, gospod Witema. Yes, also... Hvala, predsednik in hvala poročevalka. Moram reči, da smo zelo dobro sodelovali in Z vidika odbora za kmetijstvo bi rad osvetljil dvoje. In sicer gre za metan in amonijak. Komisija je predlagala, da bi vključili tudi toplogredne pline. V Evropski uniji razlikujemo med toplogrednimi plini in onesnaževali. To smo imeli v direktivi o industrijskih onesnaževalih, potem smo imeli to tudi pri izgorevanju metana in drugod. Pri industrijskih emisijah smo skušali vključiti CO2, ampak na koncu smo rekli ne, razlikovati moramo posamezne segmente. Zdaj pa komisija počne ravno obratno in vključuje tudi metan. Bojim se dvojnih meril in bojim se, da bo to škodilo prožnosti, recimo na področju kmetijstva. Kmetijska gospodarstva imajo lahko zelo pomembno vlogo pri zadrževanju toprogletnih plinov, kot je CO2. Kmetijstvo ima ogromno travnikov, ki deluje kot kurito za CO2. Če bo zdaj vključen tudi metan, bomo kaznovali kmete za to, ker so odgovorni za izpuste, ne bomo pa jim priznali nič za to, ker ohranjajo to prožnost, ker v bistvu eh, blažijo podnebne spremembe. Potem druga tema proti vključitvi metana je povezava z pašniki za živine, zlasti v mlečnem sektorju. Morate imeti živali celo leto. In, uh, In tako bo zelo težko doseči cilje. Potem drugo, glede amonjaka. Kot so povedali nekateri kolegi že prej, so nekatere države že ogromno uložile v znižanje amonjaka, druge države pa ne. Nekatere države so že od leta 1990 naredile ogromno, da bi znižale količino amonjaka. V svojem poročilu si želim, da bi se osredotočili na to, da imamo enake pogoje za vse, kot je dejal gospod Florenc. Vse države se morajo enako potruditi za znižanje ravni amonjaka in ne vidim, da bi bilo to odraženo v veliki meri v predlogu komisije.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 gre za poročilo, ki je všeč ne samo meni, ampak mnogim. In tudi na nizozemskem je veliko ljudi, ki spremljajo to situacijo. Sama sem tudi poročevalka in podpiram to, kar je povedal kolega pred menoj. Ampak še glede vprašanja amonijaka. Pri nas je predvideno 66 odstotno znižanje na nizozemskem. Mnogi so že dejali, da ne smemo vzeti za izhodišče leta 2005. Tukaj gre za veliko finančno breme kmetov in upoštevati je treba tudi to, kaj so države članice do zdaj že naredile za znižanje ravni amonjaka. To je treba upoštevati tukaj gre za vprašanje enake obravnave, kajti sicer kmetje ne bodo v enakem položaju. Potem je tu še živinoreja. Tu se da doseči veliko, ampak če govorimo o amonijaku v povezavi z metanom, potem lahko to pripelje do nemirov. Kolega Hautema je to že govoril, jaz se strinjam z njegovim stališčem, bi se pa rada dotaknila še ene stvari, kot so povedali kolegi socialisti. Kaj menite? Kaj bo potem, ko na travnikih v Evropi ne bo več krav, ko ne bo na nizozemskem ali v Avstriji več nobene krave na travniku? In tu se seveda pojavi vprašanje zakonodaje. Dejstvo je, da se pogosto zgodi to, da se nalaga zakonodaja eno na drugo, tega enostavno ne morem sprejeti. In ravno zato se mi zdi, da potrebujemo večjo pravičnost, to pa zahteva tudi večjo pravičnost v predpisih. Vključiti je treba industrijo, promet in turizem. Tudi te panoge je treba pritegniti zato, da bo vsaka dala svoj prispevek temu, da se zmanjša onesnaženje. Dvojno obremenjevanje kmetov je nepravično. To je panoga, ki se je že zelo potrudila v zadnjih letih. Sama imam še predlog spremembe in sicer gre za to, da bi iz skupne kmetijske politike namenili sredstva za tiste, ki so zelo dobri na tem področju. Hello. Hvala lepa. Ali kdo od poslancev želi besedo? Ja, izvolite. Hvala lepa. Onesnaževanje zraku ima veliko opraviti tudi z gospodarsko krizo. Ogrevanje je zelo pomemben vir onesnaževanja in to je treba preveriti zaradi krize, zaradi višjih davkov za nafto, za ogrevanje, zdaj vidimo, da se državljani poslužujejo korjave na drva, pelete, ljudje nimajo več denarja, da bi kupovali drva, nekateri so pokurili vse, kar se lahko, stara vrata, okna, pohištvo in zato se je zelo povečalo onesnaževanje. Vse so pokurili, to so bili materijali premazani z lakom, eh, to je bilo izjemno strupeno in tudi zelo nevarno za javno zdravje. Imeli smo že primire bolezni, dihalnih poti, to se je zelo povečalo, pomnožilo. Zemeljski plin je najčistejši vir, vendar pa pri nas ni ustreznih plinovodov. Trenutno Grčija plačuje kazen in vidimo, da tudi kriza pripelje do večjega onesnaževanja zraku. Hvala. And, uh, have... Hvala. Če ne želi besede še kdo drug, besedo dajem komisiji, ker imamo veliko vprašanj za komisijo. Gospa Wenning. She can answer. Thank you, Mr. Chair. Hvala, gospod predsednik in lep pozdrav vsem. Najprej bi se tudi sama rada zahvalila gospe Gerling, poročevalki, za to zelo izčrpno poročilo, ki se mi zdi, da je tudi zelo dobro uravnoteženo. In v precejšnji meri to poročilo podpira predlog komisije. Naj samo ponovim, gospod predsednik, da v luči epizod, ki smo jim bili priča v zadnjem tednu v mnogih prestolnicah, vidimo, da je zdaj še toliko bolj pomembno, da se lotimo problematike onesnaževanja zraku in to na pravi način. Dokazi epizod onesnaževanja, ki pa niso osamljene epizode, ampak se to vse pogosteje ponavlja, to so najboljši dokazi, da moramo nadaljevati z zniževanjem onesnaževal v zraku, zato da bomo izpolnili naše cilje glede onesnaženosti zraku. Želimo si znižati onesnaženost, da bomo zmanjšali za 50 odstotkov in več tudi vpliv na zdravje ljudi. Seveda moramo to narediti tudi na čim bolj stroškovno učinkovit način. Koristi, ki jih dobimo iz tega predloga, za desetkrat presegajo stroške, ki jih bomo imeli. Tako da vsekakor koristi, prevladajo nad stroški. Zdaj pa še nekaj razlag oziroma nekaj pripomb glede najpomembnejših tem, ki jih je omenila poročevalka, pa tudi nekateri drugi poslanci v odboru. Če začnem z amonijakom in metanom, ki sta vključena v tem predlogu, Mislim, da smo zelo zadovoljni, ko vidimo, da so ciljne vrednosti za amonijak in metan še vedno vključene v predlog. Če lahko odgovorim nekaterim, ki ste izrazili zaskrbljenost, če najprej omenim metan, nekateri pravijo, da bi tu lahko bila zakonodaja podvojena to ne drži in naš predlog je nedvomno v skladu z podnebno-energetskim svežnjem. Mi tukaj govorimo o zavezah, ki se bodo odvijale v okviru eh, podnebnih predpisov. In tako lahko kmetje imajo korist od zniževanja emisij in nikakor to ne bo posegalo v njihovo prožnost ali prožnost nasploh v okviru svežna. Prav tako, glede vprašanja dobrobiti, to se verjetno nanaša na monjak, mislim, da bomo morali poiskati dobro ravnovesje, tako kot v vsakem primeru, vendar pa Mislim, da tukaj ne smemo zoprstaviti enega proti drugemu, pač pa moramo poiskati načine, kako bi lahko dosegli oboje. Zdaj pa amonjak. 90 oziroma 94 odstotkov izvira iz kmetijstva. Nekateri ste omenili prizadevanja drugih družbenih skupin, industrije, Um, potem gospodinstv nasploh. Sama bi rada samo spomnila, da žal do zdaj pri zniževanju količina monjaka tudi v kmetijstvu ni bilo kaj dosti napredka pri zniževanju teh emisij. In če govorimo o znižanju za 80 odstotkov pri SO2, vidimo, da imamo znižanje za samo 20 odstotkov pri amonjaku. In tukaj govorimo o odstotkih, tako v kmetijstvu kot v industriji, kjer vidimo na eni strani 47, na drugi strani 2 odstotka. Skratka, če želimo zagotoviti enakopravne pogoje, moramo nekaj narediti na področju kmetijstva in razumemo, da med kmeti vlada zaskrbljenost, vendar pa menimo, da ob tehnologiji, ki jo imamo na voljo in ki jo imamo že kar nekaj časa, lahko dejansko dosežemo cilje, ki jih predlagamo. Zdaj pa to, kar ste nekateri rekli, da obravnavamo države različno. Če pogledate obdobje od 1990 do 2013, vidimo, da nekatere države, zlasti tiste, ki se morajo še bolj potruditi, so nasplošno na podobni ravni, ko gre za znižanje emisij. Ne bom se spuščala naprej v podrobnosti, vendar pa se mi je zdelo pomembno, da vam predstavim eh, časovno perspektivo, o kateri govorimo targets that we have put. Potem še ti okvirni cilji za leto 2025. Ko smo slišali, malo se kdo podpira to, da bi bili to zavesujoči cilji, razen za monjak. Če se razumem te argumente nekaterih poslancev, ampak naj še enkrat povem, da si moramo pogledati tudi cilje 2030 takrat bo treba v bistvu vložiti investicije. In treba poštevati investicijske cikle pri tem. Se strinjamo, in to smo tudi predlagali, da zagotovimo to, da je to, kar pravi gospod Florence, um, se ne sme zgoditi. Torej, da bi države članice vse um, pripustile zadnjem momentu, torej, da bi čakali vse do konca. Tega ne moremo dopustiti zato, moramo stvari nadzorovati že vnaprej. Ampak da pa zastavimo za zavezujoče cilje do leta 2025, to pa lahko včasih tudi pomeni, da bi um, zrušili investicijski cikl oziroma ga ne bi poštevali. Mislim, da moramo tudi ta cikl poštevati pri oblikovanju svojih načrtov za prihodnost in pri iskanju rešitev. Namenim še fleksibilnost. Torej, selitev izpustov in pa izpusti v ladijskem sektorju. To je vedno bolj pomemben sektor. Ponavadi smo se bolj osredotočali na um, kapenski promet oziroma na um, podobne sektore, ampak sedaj pa vidimo, da je ladijski sektor vedno bolj bistven pri tem. In te misije so visoke in sedaj se tudi te misije uh, selijo v druge dele Evrope torej nekje se proizvedejo, naprimer v Severnem morju. Uh, to je eno, ampak potem pa ladje tudi plujejo po morju, po oceanih v številne druge države, torej se tudi selijo na nek način. Ta fleksibilnost po našem mnenju je dobra možnost za to, da omogočimo državam članicam, da imajo določen manevrski prostor pri tem, kako izbrati svoje cilje oziroma kako um, tudi poštevati različne vire. Prav tako ni slabo um, mislim, da to ni slabo za države, ki nimajo morja. Tukaj lahko dodamo še dodatne argumente, ampak po našem mnenju je to še vedno zelo pomemben del predloga in to želimo ohraniti v predlogu. Potem še več drugih vprašanj. V celoti tudi podpiramo to, da se zagotovi finančna podpora za te cilje. To je že v razvojnih programih za razvoj podeželja pri trenutni reformi SKP. Države članice lahko dodajo nekatere možnosti, ki se jih da finančno podpreti. No, nažalost pa se pogosto tudi zgodi, da države sploh um, niso seznanjene s temi stvarmi in torej moramo povečati ozaveščenost med državami članicami, da dejansko um, se prijavijo za ta sredstva oziroma jih dobijo. Uh, sredstva so na voljo, ampak je pa treba tudi poskrbeti za to, da bodo države ta sredstva dobile oziroma da se prijavijo za te razpise in podobno. Potem informiranje, dostop do informacij in sodelovanje, ja, vse to so pomembna vprašanja za nas. In bomo vse to podprli. Pa še nekaj in to še za konec. Zelo pomembno na srednji rok Eh, so tudi ti testni cikli, ki se trenutno ocenjujejo. Kot smo vedno dejali, se bomo lotili tega, to počnemo kot komisija. In eh, po drugi strani pa tudi res, da je treba upoštevati stališča držav članic in pa njihove različne pomisleke. Ampak kot smo že dejali, tudi državam članicam, moramo doseči napredek eh, in to čim hitreje. Moramo sprejeti izvedbeni akti za prvo fazo eh, tega revidiranega cikla in potem leta 2017 bi prišli do celotnega izvajanja te revizije. Takrat pa potem začnemo z novo fazo po tem letu. Zato um, je vaša podpora je pri tem zelo pomembna. Pred, predsednik, to je vse z naše strani. Hvala. Hvala. Mislim, da lahko končamo s to razpravo. Uh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa vsem. Mislim, da je iz razprave razvidno, da se dejansko moramo sretočiti še na nekatera odprta, kočljiva vprašanja. Amonjak, na primer. Je pa lepo slišati to, da vendarle vidimo, da vemo, če je problem, da se vsi zavedamo tega, da moramo opraviti podrobno razpravo o tem vprašanju. Nažalost nismo pridobili um, stališča zelenih, kajti mislim, da bi oni lahko dodali nekaj stvari glede novih ambicij. V to dan se ne da pravi dobro delo, ampak vseeno sem to želela podariti. Morda je to taktika in tudi, tudi strategija. Še vedno se bomo pogovarjali o tem skupaj z vsemi pročevalci v senci in bomo videli, kako naprej. Pa še nekaj, kar bi morala prej morda že na začetku povedati, ampak takole bo nasplošno izpostavljeno še to, da je to klasični zakonodajni akt, kjer na srednji oziroma dolgi rok eh, lahko vsi pridobimo, kar pomeni, da lahko um, izboljšamo zdrave um, in um, to ne bo ničesar stalo, če si pogledamo te številke. Je pa to tudi klasičen zakonodajni akt v smislu, da en sektor prozame stroške, um, ampak vse koristi pa se lahko potem vidijo kje druge. In to je potem težko predstaviti javnosti. Ja, na koncu uh, bomo imeli um, nič te stroške, oziroma celo koristi, ampak je pa res, da nekdo bo plačal, potem drugi pa bo koristil to. Razen seveda kot celotna družba nasplošno. In to mislim, da je dober primer tega. Zato um, sem vesela te podpore kolegov, uh, in upam, da bomo poskušali vse te zadeve rešiti preko zakonodajnega postopka, tako da bomo na koncu prišli do čim boljših rešitev. Hvala lepa in uh, se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala vsem. Hvala. Ja, časovnica za ta dosje. Rok za vložitev predloga sprememb bo 21. aprila. Potem obravnava teh eh, predlogov sprememb bo junija, 16. 17. junija, potem glasovanje v Envijo. 15. Eh, julija, torej na zadnjem sestanku pred poletjem. To je vse. In ob petih začnemo s koordinatorji. Um, to je zdaj, kaj se vse. Hvala.